tistih. So, so tudi so, good morning. Dobro jutro. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na današnji sestanek odbora. Oba poslanca, ki sta prisotna, sta prava junaka. Častimo kosilo popovdne. Predlagam, da začnemo nekaj minut, že zamujamo. Če ni nobenih pripomb z vaše strani, lahko dnevni red sprejmemo. Druga točka sporočila predsednika, sporočil nimam. Točka tri, če ne bo nobenih pripomb do konca tega sestanka, bodo zapisniki se 8. in 9. oktobra, 6. decembra in 28. januarja letos sprejeti. Zdaj pa točka 4. To bo druga obravnava priporočila svetu komisiji in podpredsednici. o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom. Jaz sem poročevalec, trenutni sporazum velja od leta 1999, pogajanja so se začela 23. novembra 2018. Naš odbor je deloval hitro, dal priporočilo za pogajalski mandat 21. januarja. Je potekala prva predstavitev in vloženih je bilo skupno 142 predlogov sprememb. Imeli smo zelo konstruktivni sestanek poročevalcev v senci 6. februarja in dogovorili smo se glede besedila, ki upošteva veliko večino pripomb kolegic in kolegov. 19 kompromisov smo dosegli večinoma glede vprašanj človekovih pravic, političnih zapornikov, svobode govora in prisilnega dela. Potem, ko je Evropski parlament prosil za soglasje k temu sporazumu, pa smo se pogovorili še glede priporočil ki naj bi jih uporabili kot evalvacijska merila glede izpopolnjevanja zahtev uzbeške vlade. To je bil kratek uvod, zdaj pa dobijo besedo poročevalce Sence, najprej gospod Benifej. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala. Za sodelovanje pri tem doseju. Zahvaljujem se tudi za to, da ste vključili številne naše predloge v kompromisno besedilo. Po zaslugi novih predlaganih ukrepov predsednika imam zaupanje v sprejete tega celovitega sporazuma, popovdne bomo o tem glasovali. Mislim, da bomo s tem dali svežega vetra uzbeškim pristojnim organom. Obenem pa bomo zagotovili boljše sodelovanje z drugimi voditelji v tej regiji na osnovi spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Še posebej to velja za prekinito prisilnega dela. To je strukturna težava, ki se moramo lotiti pri izvoru. Enako velja tudi za svobodo do govora in situacijo s političnimi zaporniki. Kot član misije Evropskega parlamenta sem obiskal to državo. In tam smo opazili, da je prav gotovo prišlo do napredka. Ta zadnja točka, ki sem jo omenil, torej politični zaporniki, Je seveda pomembna, situacija se je izboljšala, veliko jih je bilo osvobojenih, je pa treba še zelo veliko storiti na tem področju. Naša skupina še posebej povdarja, da moramo ukrepiti vse ukrepe usmerjene v osvoboditev še večjega števila političnih zapornikov. Najlepša hvala in veliko uspeha. Hvala, gospod Benefej, Charles Tanak. Mikrofon, prosim. Iz nekega razloga nam niso razdelili dnevnega reda. Če se pogovarjamo o Uzbekistanu, seveda podpiram to, kar je v italijančini povedal moj kolega. Sam sledim temu dosjeju že kar nekaj let. Predvsej smo napredovali od dni, ko je prejšnja vlada, vlada gospoda Karimova, bila obtožena grozovitih dejanj, med tem tudi to, da so se žgali zapornika še živega. Soočiti smo se morali tudi s številnimi kršitvami na področju človekovih pravic, prisilno delo otrok v času žetve in tako dalje. Absolutno pomembno je, da je Evropska unija zmožna skleniti ta sporazum in zagotoviti okrepljeno sodelovanje z najbolj poseljeno in pa tudi tradicionalno vodilno osrednjoazijsko državo. Podpiram to poročilo, zahvaljujem se poročevalcu za upravljanje delo, moja skupina bo to mnenje podprla. Hvala. Najlepša hvala, Charles, predstavnika Alde Ni, zdaj pa Helmut Šolc. Hvala lepa, poročevalec, za ta osnotek poročila. Veliko stvari lahko podpremo razvoj v Uzbekistanu, je bil natančno opredeljen in postalo jasno, kje je veliko izzivo in nalog za nadaljne oblikovanje dvostranskih odnosov EU v Uzbekistan, pa tudi za družbeni razvoj v Uzbekistanu samem. Podali smo nekaj predlogov sprememb, ki se dotikajo še prav posebno nezadovoljive stanje glede človekovih pravic v državi, pa tudi z različnimi zadevami okoljsko-političnih elementov. S tem postaja seveda pomembno, da ko nadgrajujemo naše odnose, ko gre za nadaljni razvoj partnerskega sporozuma in sporozuma o sodelovanju, moramo tudi vplivati na te razvojne postopke. Ti pogoji so, po mojem mnenju, tudi v tem besedilu, tako da smo pozitivni, kar se tiče tega osnutka. Dank, Hvala lepa, gospod Šolc. Mihajl Gadar. Eh. Hvala lepa. Posebna točka kar se tiče kompromisnih predlogov sprememb. V kompromisnem predlogu 13 mislim, da nečesa nismo razumeli. Moj predlog spremembe je vključen, kar se vsebine tiče, vendar pa šlo je še prav posebno za to, če si ogledamo besedilo, da iščemo prispevek in podporo mednarodnih partnerjev, da bi Uzbekistanu omogočili, da se lotijo posledic nesreče in naravne katastrofe v Aralskem morju. Bili smo tam in to je Avtonomna republika Karakalakstan in tak je bil moj predlog spremembe. Šlo je za to, da bi ti, ki so pristojni, dobili podporo. Na splošno Uzbekistan, da seveda, ampak šlo mi je bolj za to avtonomno pokrajino, avtonomno republiko. Zato torej prosim, če bi črtali Uzbekistan in Karakal, Pakistan, čeprav to težko izgovorim, zapisali na mesto Uzbekistana. Mislim, da je tukaj šlo za napako pri prenosu kompromisnega predloga. Also beim Kompromiss 13 war das. Kompromisni predlog 13 je to. Michael, are you aware of this compromise for... Michael, Si se zavedal tega kompromisnega predloga številka 13? Mislim, da je vezan na moj predlog spremembe 88 in gre za formulacijo na mesto Karakal Pakistan, pa je bilo tukaj zapisano Uzbekistan. Vendar pa to ni bil namen tega predloga spremembe. Želel sem se osredotočiti na tiste, ki so na terenu okoli Aralskega morja in imajo tudi notranje pristojnosti, zato da se s tem soočijo. pred leti sem gostil razstavo o ljudstvih Arala. In to je bila skupna razstava z Kazahstanom. Ali gre tukaj le za uzbekistansko vprašanje, ali tudi kazahstansko vprašanje, saj moramo upoštevati tudi mejo s Kazahstanom na eni strani. Na to se nisem skliceval, saj gre za mnenje oziroma poročilo o Uzbekistanu. Z vidika Uzbekistana torej bi moral biti to glavni sogovornik, ko se soočamo s temi posledicami. Seveda pa se moramo s tem vprašanjem ukvarjati tudi na regionalni ravni. Torej, če bomo izključili Uzbekistan in vključili Karakalpakstan, ali to lahko storimo zdaj, ali pa potrebujemo formalen predlog spremembe k temu kompromisu. No, jaz mislim, da je prišlo enostavno do napake pri prenosu iz mojega predloga spremembe v splošni kompromis. Mislim, da bi bil tak način bolj enostaven. To se mi zdi v redu, kaj pa gospod Benfe, je to spremljivo, gospod Šolc. Predlagam, da dodamo in particular, potem pa navedemo to ime republike. Torej, Uzbekistan, specifično republika Karakalpakstan. Se lahko s tem strinjate, v redu, dobro, še kdo? Zdi se, da ne. Potem dajem besedo gospodu Jaroševiču. Ali je tukaj? Ne, gospod Šmidl. Izvolite. Uh, yes, thank you, chair. Uh, I'm the Uzbekistan desk. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam delam na doseju Uzbekistan pri Evropski službi za zunanje delovanje. Hvala, da ste nas povabili k obravnavi tega osnutka poročila. Pred desetimi dnevi je potekal pogajalski krog v Taškentu, ki je bil zelo koristen, zelo dobro se je odvijal. Kolegi na taškinski strani so bili zelo dobro pripravljeni, obravnavali smo veliko besedila že do te točke in vam, predsedniku ter odboru AFED, bomo zagotovili tudi ustrezno obravnavo ciljev in pa predstavitev teh pogajanj, ki so že v teku. V vsakem primeru bomo Evropski parlament obveščali, o nadaljevanju teh pogajanj in veselimo se tudi končne različice poročila. Tako kot vi, tudi sami podpiramo reforme, ki se izvajajo v Uzbekistanu in novi sporozum je prav gotovo pomemben instrument na poti do teh reform. Tesno sodelovanje Evropskega parlamenta z Uzbekistanom je seveda zelo pomembno in to cenimo. Hvala. Najlepša hvala. Nihče več ne bo predstavil svojih pripomb. O tej točki bomo glasovali danes popovdne, od treh popovdne naprej. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo v času drugega plenarnega zasedanja marca. Zdaj pa točka 5 gre za osnutek okvirnega sporozuma med EU in Švicarsko konfederacijo. 23. novembra smo se do tega govorili v skupnem kontekstu z EU in pa švicarskimi pogajalci. Ni pa še prišlo do formalnega stališča glede tega sporozuma. Namesto tega se je začelo javno posvetovanje 7. decembra, ki še vedno traja. Zvezdni svet torej še ni sprejel formalnega stališča. Švica je ena najbližjih zunanih partneric Evropske unije, 1,4 milijona evropskih državljanov živi v Švici danes, 450 tisoč švicarskih državljanov pa v Evropske unije. Je članica EFTE, Švica pa ni del Evropskega gospodarskega območja. Trenutni bilateralni odnosi temeljijo na kompleksnem sklopu 20 glavnih in 100 drugih dogovorov. IFA bi torej poskrbel koherentnost in kontinuiteto v okviru bilateralnih dogovorov, obenem pa bi lahko poglobili tudi sodelovanje v okviru sodelovanja Švice na notranjem trgu. Odbor INTA je sprejel mnenje kot pridruženi odbor, prav tako odbor IMKO. Takšno je trenutno stanje pri tem dosegu, zdaj pa predajam besedo našemu poročevalcu, gospodu Frunzuliki. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija in Švica, kot ste že omenili sta pomembni partnerici na gospodarskem področju. Med sebojno sta soodvisni tako v smislu trgovine z blagom, kot v smislu izmenjave storitev in pa neposrednih naložb. Naše sodelovanje pa presega vzajemne trgovinske gospodarske koristi. Švica ima tudi jasne kulturne vezi z Evropsko unijo in državami članicami Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da je bila Švica tudi kandidatka za pristop k Evropski uniji, so pa s to kandidaturo prekinili leta 2016. Naši skupni odnosi pa morajo odražati tudi skupno odgovornost za dolgoročni uspeh in trajnost teh odnosov. Zato menim, da mora to poročilo biti čim bolj uravnovešeno, da mora združevati vsa stališča glede okvirnega institucionalnega sporazuma, obenem pa mora dajati tudi dober upogled za svet Evropsko komisijo in pa visoko predstavnico. Švica je zelo pomembna partnerica in to partnerstvo želimo v prihodnosti tudi poglobiti. Pogajanja med Švico in Evropsko komisijo glede institucionalnega sporazuma so se začela leta 2014, zaključene pa so bile novembra 2018. Žal, 7. decembra 2018 se švicarski zvezdni svet je odločil, da ne bo ne sprejel, ne zavrnil tega sporazuma in se odločil za javno posvetovanje v naslednjih šestih mesecih. Bilateralni odnosi med Švico in EU so seveda zelo pomembni. O čemer kaže več kot 120 bilateralnih sporozumov, ki se jih bilo sprejeti do tega trenutka. In to izrazito prispeva k življenju vseh državljanov Evropske celine. In zato je v interesu tako evropskih državljanov kot eh, švicarskih državljanov, da lahko zagotovimo obstoje bilateralnih dogovorov v prihodnosti v okviru institucionalnega spo okvira eh, sporozuma. Nekateri dogovori so iz leta 1974 so že zastareli in danes bi jih bilo treba posodobiti. Izpogajanji okvirni sporazum je pripeljal do več dogovorov v povezavi s Švico, naprimer direktiva o državljanih in zaščitni ukrepi, predvsem znotraj direktive o napotitvi delavcev. Je pa prišlo do razhajanja stališč glede tega, kako bomo to odrazili v samem poročilu. Več zunanjih zaprosil smo dobili strani različnih organizacij, pa tudi organov, naj zauzamemo bolj neutralno stališče glede enostranskih ukrepov opozarjanja, ki jih uvaja Švica. To ne bi bili zaščitni ukrepi, s katerimi bi se ščitili napotene švicarske delavce pred dampiškimi ukrepi. Obenem pa naj bi tudi omaknili nekatere sklice, ki naj bi bili diskriminatorni. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za prispevke. 76 predlogov sprememb je bilo vloženih, med temi so bili tudi meni. V tem kontekstu se lepo zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje. Dvakrat smo se pogovarjali, dva kroga sestankov smo organizirali, zato da bi dosegli čim bolj uravnovešeno poročilo. Je pa prišlo do razhajanja stališč, sploh pri kompromisu 4, kjer se omenjajo prej določeni zaščitni ukrepi. Tukaj naj bi bilo govora o tem, da Evropska unija izvaja enostranske ukrepe, ki niso skladni z načelom nediskriminacije in sorazmernosti. Spoštovane kolegice in kolegi, jasno je, da so ti ukrepi enostranski, še posebej glede na to, da jih izvaja le Švica. Obenem na ti ukrepi ne bi bili sorazmerni, ker niso skladni za pravili notranjega trga in pa prostega gibanja. To pomeni oviro za trgovino in storitev za napotene delavce znotraj Evropske unije, pa tudi za samozaposlene. Glede na to, prav gotovo lahko rečemo, da ti ukrepi niso sorazmerni. Če želi Švica sodelovati v okviru notranjega trga Evropske unije, potem ne sme izvajati takšnih ukrepov in jih tudi ne bi smela izvajati. Pravila morajo biti na notranjem trgu enaka za vse. Če ne, pa naj Švica zapusti notranji trg. Cilj teh ukrepov je, da se borimo proti socialnem dumpingu v tem sektorju, ampak to lahko dosežemo s temi ukrepi, ki so usklajeni tudi za načele prostega gibanja oseba. Evropska unija je pokazala veliko fleksibilnosti v času pogajanj in besedilo sporazuma se osredotoča na podobne ukrepe, kot so ti dopolnilni ukrepi. Švica ima seveda pravico do tega, da se s tem strinja takoj, če se razenkrat še ni storila, zaradi tega, ker poteka posvetovanje z deležniki, ampak še vedno so ti ukrepi v veljavi. Na koncu bi vas želel opozoriti na sklepe sveta, ki so bili sprejeti včeraj glede Švice. Včerajšnji sklepi pravijo, citiram, svet izrazito obžaluje, da švicarski zvezdni svet ni podprl sklepov iz decembra 2018 in poziva zvezdni svet, da podpre izpogajano besedilo in da to besedilo na zvezdnem svetu oziroma skupščini čimprej sklene, takoj, ko bo zaključeno posvetovanje z deležniki tega leta obenem svet obžaluje nedosledno izvajanje določenih sporazumov, pa tudi izvajanje posledičnih zakonodajnih ukrepov in praks, ki niso skladne s temi dogovori. Še posebej to velja za FMPA. V tem kontekstu svet zahteva od Švice, da prevzame relevantni pravni red Evropske unije ne zahteva, le na področju napotitve delavcev, ampak tudi druge, ker je to potrebno. Torej mora uporabljati te ukrepe, ki jih Švica uporablja za delavce. Pri tem pa mora seveda upoštevati vse, vsa načela nediskriminacije in sorazmernosti. Zdaj pa poročevalci v senci, željena za oko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod poročevalec. Veliko čas mi je bilo sodelovati pri tem doseju. Zahvaljujem se gospodu Franzuliku za njegov pristop, za vse dosežene kompromise in pa za sama pogajanja. Zahvaljujem se tudi vsem drugim poročevalcem v Senci za vas input. Zelo dobro smo sodelovali. Ta institucionalni okvirni sporozum, o katerem smo se pogajali od leta 2014 do konca prejšnjega leta, je zelo dober. Ampak žal mora Švica še vedno ratificirati to besedilo, kar vključuje tudi referendum. S tem poročilom spodujemo švicarski zvezdni svet naj podpre izpogajano besedilo. Nekaj pa sem želela še posebej povdariti, kar je pomembno za me. In sicer moramo pozivati Švico, da skrajša obdobje izvajanja prihodnih ukrepov za delavce iz Hrvaške. Pred nedavnim so se odločili podaljšati prvotno obdobje dveh let, kljub temu, da se je pritok Hrvatov v Švico stabiliziral že dolgo časa nazaj. Pred nedavnim objavljeni sklepi sveta prav tako obžalujejo to stališče Švice. Še eno pomembno vprašanje v času pogajanj so bili tako imenovani flanking measures. Ukrepe je Švica uvedla leta 2004, da bi zaščitili svoje podjetje pred dumpingom plač in nepravičnimi ukrepi. Ampak ti ukrepi niso skladni za sporazumom med Švico in EU glede prostega gibanja oseb. Podjetja EU, ki želijo zagotavljati storitve v Švici, morajo to napovedati 8 dni vnaprej in plačati dodatne pristojbine. 38 odstotkov podjetij redno nadzorujejo, v primerjavi z 3 odstotki podjetij švicarskih pot, iz Švice, kar je prav gotovo nesorazmerno. Ti ukrepi so veliko breme za evropske državljane, ki živijo v obmejnih območjih. In to je bil eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerih smo si izpogajali ta institucionalni okvirni sporazum. Prav gotovo obžalujemo to stališče. Spoštovane kolegice in kolegi, to poročilo je celovit dokument, ki jasno kaže na to, da si želimo graditi dolgoročno, dolgotrajno razmere s Švico. Mislim, da bo to v korist obema stranima. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tenak. Hvala, predsednik, tudi jaz. Čestitam gospodu Franzuliki za odlično poročilo. Vidim, da je uporabil besede Švica je tesna zaveznica Evropske unije. No, neutralna Švica si verjetno ne bi želela uporabljati te formulacije glede na to, da se zdaj ne omejujemo ravno na vojaška zavezništva, ampak prav gotovo je močna partnerica na komercialni fronti. Ferski otoki so sklenili sporazum z Združenim kraljestvom pred eh, Brexitom, to me spomni tudi na to situacijo. In takrat smo vsi razmišljali o tem, da bo Združeno kraljestvo sprejelo nekakšen švicarski model, potem pa, ko je bilo govora o svobodi gibanja, ni prišlo do tega dogovora. Švica je bila v EFTI in ni želela podpisati tako imenovanega mostu EGP v notranji trg. Kljub temu, da je Švica del EFTE, ni podvržena sodišču EFTE in to je težava, živice. Torej, da nima nobenega stalnega presodišča, ki, oziroma sodišča, ki bi odločalo o primerih. Naša skupina seveda podpira vse kompromise in upamo, da bo to poročilo sprejeto. Sam menim, da ga bodo lahko podprle vse politične skupine znotraj tega odbora. Hvala, Charles Tenak. Nišče več ne bo govoril od poročevalcev v senci. Zdaj pa drugi govorci. Gospod Dorman, Jorn Dorman, izvolite. Najlepša hvala. Sem predsednik delegacije ki se prav tako ukvarja tem švicarskim dosjejem. Spoštovane kolegice in kolegi, zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo pri tem osnutku poročila, pa tudi za kompromisne predloge sprememb. Upam, da jih bo mogoče v odboru AFED podpreti. Po mojem mnenju so tako švicarski pogajalci kot pogajalci EU upravili dobro delo glede tega besedila mednarodnega okvirnega sporazuma oziroma institucionalnega okvirnega sporazuma. Mislim, da je to besedilo dobro. Še posebej me veseli 16. člen tega sporazuma. Imeli naj bi skupni parlamentarni odbor. Veselim se nadgradnje trenutnega sporazuma s Švico. Kmalo nas čakajo tudi volitve tako v EU kot v Švici, zato je situacija komplicirana. UEFA je fundacija, ki razvija gospodarske odnose, ki so koristni za obe strani. Ko sem bil pred nedavnim v Švici kot gost švicarske delegacije, z mano je bil tudi Peter Portman, je bila razprava zelo koristna tudi na švicarskem parlamentu. Ampak omenjeni ukrepi so zelo vroča tema v Švici. Ampak podobne razprave so potekale tudi z drugimi državami članicami. Najlepša hvala, Jun Dorman. Zdaj pa še drugi poslanci, ki bi želeli govoriti najprej. Gospa Žujica. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalcev in poročevalcem Senci za to celovito besedilo. Želela bi povdariti en predlog spremembe in sicer predlog spremembe 45. Zahvaljujem se poročevalcu. Vse je jasno, ponazoril, da razume, zakaj gre. Skupaj sem uložila ta predlog spremembe s kolegom Radošem iz Hrvaške. Tukaj smo zapisali, da obžalujemo, da se je Švica odločila podaljšati prehodne ukrepe za hrvaške delavce preko Hrvaške prvotnega obdobja dveh let. Zato pozivamo Švico, da skrajša obdobje izvajanja teh prehodnih ukrepov, pa ne bomo upoštevati koristi prostega gibanja oseb med Evropsko unijo in Švico. Ta predlog spremembe je bil vključen v kompromisni predlog spremembe, zato se vam zahvaljujem. Ampak želela sem podariti še nekaj. Ta stavek v prvotni različici je bil vključen tudi v sklepe sveta ko je govora o odnosih med Evropsko unijo in Švico. In to je bilo sprejeto tudi včeraj v času sestanka sveta. To sem želela omeniti, to je zelo pomembno za Hrvaško in za napredek Hrvaške. Najlepša hvala. Tonino Picula. Hvala gospodine predsjedniče, a zahvaljujem naravno izvjestitelju i kolegama na radu na ovom izvješću i postignutim kompromisom. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom za pripombe in prispevke. Želel bi se ponovno navezati na odločitev Šivice, da podaljša prehodno obdobje za hrvaške delavce. To izhaja iz protokola številka 3 in zadeva tudi dogovor glede pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Svet obžaluje odločitev, ki jo je sprejela Hrvaška. Na kratko, želel sem povedati, da obstaja veliko jasnih indicov glede tega, da so hrvaški delavci dobro integrirani v švicarski trg dela veliko manj brezposelnih, najdejo delo hitro, tako kratkoročno zaposlitev, kot tudi dolgoročno zaposlitev. dobivamo sporočila tudi strani sindikatov, vse skupaj je postalo zelo politizirano, ampak tukaj mislim, da ne gre za neke odstotke brezposelnih ali kakorkoli že, poskrbeti moramo za pravično obravnavo vseh državljanov Evropske unije. Obenem pa moramo upoštevati tudi načela recipročnosti v okviru različnih sporazumov med Evropsko unijo in drugimi državami. In zahvaljujem se vam, da ste oblikovali to poročilo, že vnaprej lahko napovem svojo podporo. Najlepša hvala, gospod Picula. Gospa Zavko bi želela še nekaj dodati. Lepo pozdravljam pripombe kolegice in kolega iz Hrvaške. Lahko zatrdim, da smo z drugimi poročevalci v senci poskrbeli za to, da bomo to formulacijo glede Hrvaške vključili tudi v kompromisni predlog spremembe, to bodo podprle vse politične skupine, prav gotovo. Najlepša hvala, gospa Zovko. Zdaj pa gospod Šolc, izvolite. Hvala lepa. Veliko pri stališčih poročevalca in poročevalcev senci gre v pravo smer. Da tem zapletenem postopku odnosov med Švico in EU želimo te odnose razvijati še naprej in želimo napredovati. Istočasno pa v specifičnem primeru verjetno vidimo, kaj se lahko zgodi študi glede Brexita in nadaljnega sporozuma z Veliko Britanijo. Tukaj gre za svobodo storitev, svobodo pretoka ljudi na vseh teh področjih. In določeni pomisleki švicarskih sindikatov in švicarskih zaposlenih obstajajo, da bi prek teh sporazumov, zelo stroga pravila, ki veljajo do sedaj, kar se tiče minimalne plače, kar se tiče nadzora tujih podjetij, ki so v Švici dejavna, da bi vse to nekoliko razvodenili. In mislim, da moramo to vzeti resno. Zato so določeni elementi tega sporozuma nespremljivi, ker ne gredo v pravo smer. In ko, naprimer, v vseh prostotovinskih sporozumih vedno znova izpostavljamo trajnost in konkretno kvarjene socialni položaj in zaposlovanje, in po našem mnenju tudi mora to imeti ustrezne instrumente, da bi to izvedli. Torej, to pogrešam tukaj. In zato je še prav posebno v tretjem delu, ko gre za horizontalni mešani odbor in za parlamentarno sodelovanje, pravzaprav potrebno storiti več. Nimamo jasno omenjenega tega elementa potrebno je vključiti tako delodajalce, kot delojemalce na aktiven način, tako tistih nacionalnih v Švici, pa tudi mednarodnih. In mislim, da moramo tukaj še se malo pogajati. Hvala lepa. Danke, Helmut Scholz. Hvala lepa, Helmut Scholz. Še kdo? Ne. Tako da sedaj dobi besedo služba za zonanje delovanje, Martin Skil je njen predstavnik, prosim. Hvala lepa. Seveda, radi bi se zahvalili poročevalcu za to poročilo. Institucionalni okvir bo vzajemno prednosten, tako bomo zagotovili pravno kakovost in tudi stabilnost za operaterje na skupnem trgu. To vključuje tudi pravni red in to vključuje tudi mehanizem za reševanje sporov in okvir za reševanje teh sporov pred Evropskim sodiščem. Prav tako želimo podati pripombo, kar se tiče nekaterih ukrepov. EU in Švica imata enak cilj, da zaščitita visoke standarde in plače. Zakonodaja EU pa zagotavlja prospetok in tudi prospetok storitev ljudi in storitev in tudi ščiti pred plačnim dumpingom. Popolnoma se strinjamo s tem ciljem, vendar pa menimo, da bi trenutni ukrepi, ki jih ima Švica, morajo biti označeni kot nesrazmerni in diskriminatorni, kajti omejuje se čezmejno spodbujanje prostega potoka storitev in ljudi na škodo strank v Švici, ki imajo torej manj izbire in plačujejo više cene. Dosegli smo dober kompromis v pogajanjih, kar se tiče tega vidika in kar se tiče nekaterih pomislekov Švice, ki še obstajajo. Spoštujemo pa direktivo o napotenih delecih iz leta 2018, 957 in tudi izvršitveno direktivo, ki je povezana s tem. Predlagali smo prilagoditve, specifične pogoje za tega dela Švice, 90-dnevna omejitev za evropske operaterje, za nujne storitev. Torej smo predlagali, in v sklopu pogajanj smo to sprejeli, da nadaljujemo zahtevo po prenotifikaciji v panogah, ki jih opredelimo na podlagi analize tvegan. Prav tako smo zahtevali tudi ustrezno finančno jamstvo za dodne storitev, v primeru storitev, in ponudnikov storitev, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti. Pa še nekaj. Želimo si steznega nadzora nad lažno samozaposlenimi osebami. Potem pa še tako mojena direktiva državljanstva, to je tudi potrebno upoštevati pri prenosu akija, pri prostem potoku oseb. In v tem primeru bo tudi možno, da se če prilagoditve, kot je bilo to že doseženo za države EFTA, ki niso obvezane sprejeti pojma državljanstva Unije. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa. Zdaj pa za zaključek še poročevalec. Fonzulika, prosim. Hvala lepa, predsednik. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem kolegom, vsem govornikom. Storil sem vse, kar je v moji moči, da bi v te kompromise vključil vse predloge spremem. Resnično upam, da vidite, da je to uravnoteženo poročilo, ki govori o interesu državljanov in državljank Evropske unije in držav članic EU. Kot ste omenili, EAS ja, je nekoliko bolj kritičen kot mi, mi smo bolj uravnoteženi. Pravijo tudi besedica diskriminatoren, mi smo se temu izognili in smo pustili nekaj manjerskega prostora za prihodne pozitivne dogodke, recimo temu tako. Še enkrat pa je razočaranje, da Švedski federalni svet decembra ni podprl sporozuma, kot je bilo obljubljeno, ampak resnično upamo, da se bo to zgodilo. Žal pa vam moram povedati, da da ko berem švicarske medije, tisk, se zdi, da tega sporozuma ne bodo podprli. Bomo videli. Storili smo, kar je bilo potrebno, brenili smo interese Evropske unije. Hvala lepa. You, Doru. Hvala lepa, Doru. Glasovanje v Afetu bo danes popovdne. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, točka 6. Ker nam gre časovno precej dobro, da je zliko drugih sestankov, so mi ravno kaj povedali, da govornika za točko 6 še ni. Lahko pa gremo kar tako na točko 7. Kolega Jaura Vegi je na poti. Kje točno je? Ali kdo ve? Mi lahko kdo pove, lahko kdo pokliče. Aha, blizu je. Kolegice in kolegi, točka sedem, kot sem dejal, slišali bomo poročilo strani kolega Javregija, dobrodošli na sestanku našega odbora. Vodil je delegacijo v Nikaragvo, kar nekaj članov našega odbora je tudi sodelovalo. Ocenevali pa smo razmere na terenu in želeli smo podpisati priti nacionalni dialog in se boriti proti kršitvam človekovih pravic. Kar tako dobi besedo kolega Jo Regvi. Hvala lepa, da ste prišli veliko prej, kot je bilo pričakovano. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Da, res je. Moram vas obvestiti da smo bili v Nikaragiji 23. do 26. januarja letos. Zelo pomembno je bilo politično izvesti ta obisk in tudi osebno je bilo to zelo pomembno. Videli smo vse, kar se je v danem trenutku tam dogajalo in sestali smo se z vsemi, ki so pomembni akterji predsednik parlamenta, podpredsednik parlamenta, pa tudi voditelji socialnih gibanj, študentskih gibanj, voditelji kmetov. Sestali smo se torej zelo veliko akteri, političnimi zaporniki in tako dalje. To je torej bil odličen, zelo zanimiv obisk. Dobili smo zelo veliko informacij, in videli smo, kaj se tam točno dogaja. In kaj se dogaja? Od demonstracije aprila lani se je zgodilo veliko stvari. Država je resnično zašla nekoliko z demokratične poti, teptajo se človekove pravice, svoboščine, kar se tiče zbiranja, združevanja, so zelo omejene politični zaporniki nimajo prav dosti pravic, ni pravnih jamstev. Pogosto so o zaporih v nečoveških razmerah. In obstaja tudi pregon njihovih družinskih članov. ko se izra, izvaja pritisk nad mediji, tisoč oseb je že zbežalo v Kostariko in druge države v regiji. Nevladne organizacije nimajo pravic in pravzaprav so točno to tiste organizacije, ki so se borile za človekove pravice. prav tako so izgnali nekatere mednarodne organizacije, tudi predstavnike Združenih narodov iz države. Politične stranke skoraj da nimajo več nobene moči, ker pa zapravo tudi nimajo avtoritete, tudi zato, ker so delno sporo s predsednikom in to je država, ki bi potrebovala demokracijo. Notranja protestna gibanja se zatirajo in po velikih protestih. In po tudi smrtnih žrtvah je opozicija enostavno odšla v tujino, predvsem v Kostariko. Tisti, ki pa so še ostali, pa delujejo potalno. Torej, razmere so dejansko zelo, zelo slabe. Soboščine so zelo omejene. Katoliška crkva, konferenca škofov, je zelo pomemben akter tudi za prihodnost. Konferenca je struktura, ki je potrebna za dialog. In še prav posebno je papeški odposlanec Nunci pomemben posrednik. In tako bo tudi v prihodnjem vlada pa kaže popolnoma napačno podobo realnosti. Pravi, da, ZDA, da so ZDA poskusile izvesti državni udar. Zgodba vlade je podobna kot v Venezueli. Enostavno pravijo, da so jinki v narekovajih odgovorni za vse. In seveda je to popolnoma napak. To sem predsedniku Ortegi tudi povedal, da jaz sem, gospod predsednik, to sploh ni res. To, kar nam pravijo organizacije za človekove pravice, kaže, da je ta podoba popolnoma napačna. Nicaragua je pravzaprav skoraj da eksplodirala. Študenti, kmeti, mladi, socialne organizacije, organizacije za varstvo človekovih pravic, so odšli na ulice v državi, ki ima veliko demokratično preteklost. Sedaj pa je oblast totalitarna. In za zaključek, gospe in gospode, naj bom kratek, naj povem, da imamo pravzaprav dve Nikaragvi druga ob drugi. Seveda sandinizem še obstaja, ampak od tega eh, se je odmaknil z te poti. Okroža ga ljudje, ki si želijo samo moči, to so predvsem sorodniki, člani stranke. In med njih je razdelil moč. In 20 do 25 odstotkov ljudi to tudi podpira. Potem pa je še druga Nikaragva, to je zelo živahno, od rektorja univerz do študentov, pa kmetov in družbeno-političnih gibanj, ki pa stremijo demokraciji in svoboščinam. Zato lahko Rečem samo to. EU mora tukaj biti zelo jasna. Jasno moramo povedati, kakšno je naše stališče, kar se tiče obsodbe tega režima Ortege. To smo že storili v resoluciji 31. maja lani. Ampak to bo potrebno ponoviti še enkrat. Še enkrat ponoviti izpostaviti. Pomembno je povedati, kakšno je politično stališče EU. In drugič, ta obsodba mora imeti možnost prežitve tudi sankcij proti temu režimu. Do sedaj EU samo pravi, da bomo sprejeli vse ukrepe za to, da bi izvedli pritisk in vrnili demokracijo v to državo. Samo to. Decembra je svet za zvonene zadeve in je vsaka pritanica dejala, da moramo speti vse ukrepe za to. Danes pa mora Evropski parlament biti bolj jasen. Po tem obisku delegacije moramo resnično, odločno in jasno povedati, da bomo morali sprejeti politične ukrepe proti režimu, če se to ne bo spremenilo. In tretjič, Nikaragvo je potrebno tudi podpreti. Potrebno je najti mirno demokratično rešitev. Če pomislite na starše mrtvega študenta, govorili smo tudi z rektorjem univerz, pa s predstavniki jezuitske skupnosti in tako dalje in tako naprej. Vsi si enostavno želijo pravičnosti. Demokratični proces je še prav posebnega pomena. In zato je delegacija Evropskega parlamenta in navzoče so bile vse politične skupine od GUE do ELS, tudi EFDD, SND, liberalci, vsi so bili navzoči in skupaj smo ugotovili, da moramo zahtevati od vlade troje in to nujno. Prvič, izpustitev političnih zapornikov, potem je potrebno priprte izpustiti na svobodo. Veliko je torej nekakšnih hišnih priporov čeprav je to v bistvu kar pripor. Marsikdo pa je sedaj tudi že v hišnem priporu, ne več v zaporu. Drugič, zahtevati moramo tudi, da se bodo socialne gibanja lahko svobodno razvijale in da tretjič se bodo vrnile tudi mednarodne organizacije. In to je tisto, kar je nujno potrebno. Potem sem bil tudi v Mehiki, teden po obisku Nikaragve in tudi tam sem se pogovarjal z vodilnimi osebnostmi države. Mehika je pomembna država. Tudi, kar se tiče Venezuele, skuša država iskati skupno rešitev. Evropska unija ima strokovno znanje, kar se tiče priprave prave poti do izvedbe svobodnih volitev. Zagotoviti moramo, da bo volilni proces resnično svoboden in odprt. In seveda moramo imeti določene nadzorne mehanizme. Prav tako, gospod predsednik, pa je tudi res, da so vse politične skupine pripravile osnutek resolucije, ki bi jo naj podali na prvem marčevskem plenarnem zasedanju in te resoluciji bodo vse te zamisli, ki sem jih ravno kar sedaj podal, tudi opisane. Od režima moramo zahtevati kar nekaj sprememb, še pa posebno teh treh elementov, svoboščine, izpustitev političnih zapornikov, vrnitev mednarodnih organizacij in potem moramo seveda imeti tudi dialog. Evropa mora pomagati in če tega ne bo, moramo uvesti sankcije. To je sklep tega obiska. Hvala. Thank you, dear colleague. Hvala lepa. Kolega Joregi, mislim, da se lahko vsi strinjamo s sklepi, ki ste jih predstavili. Mislimo, da je to bil zelo pomemben bi z delegacijo Nikaragvi. Želi kdo spregovoriti, podati kakšno pripombo na to, kar smo slišali? Ne. Prav, potem hvala lepa za to poročilo ad hoc delegacije Nikaragvi januarja. Kolegice in kolegi, imamo še eno točko, šesto točko. In kolega je tudi že prišel. Točka šest. Poročilo o misiji delegacije Evropskega parlamenta v Gvatemali. Delegacija EP za odnose z državami Srednje Amerike je bila tam od 29. oktobra do 1. novembra. Naj vas spomnim, da je predsednik Tajani predlagal, da bi Evropski parlament poslal delegacijo v državo, da preverimo razmere glede človekovih pravic v državi, še prav posebno avtohtonih skupnosti. Ker predsednika delegacije za Srednjo Ameriko, gospe Sakurafe, ni, bo Xavier Benito, upam, da sem prav izgovoril vaše ime, Ziluaga, ki je tudi sodeloval v misiji, podal poročilo o tej misiji. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi odbora za zunanje zadeve. Veseli me, da lahko podam sklepe obiska naše delegacije. Med 28. Med 29. oktobrom in 1. novembrom smo bili na tej misiji. Kot je že bilo rečeno, smo imeli tri glavne cilje. Prvič, razmere na področju civilne družbe. Predsednik Gvatemale je napovedal, da, bo, da ne bo novil sodelovanja s Komisijo Združenih narodov, kar ne kaznovanjem, potem pa tudi socialne razmere v Gvatemali, kar se tiče človekovih pravic in kar se tiče kriminalizacije aktivistov, zagovornikov človekovih pravic. Imamo tudi nosilca Saharove nagrade med aktivisti in potem tudi politične in ekonomske razmere v tej srednje ameriški državi. Pa seveda pomembni so bili tudi odnosi z EU. Najprej, torej nasplošno lahko povemo, da smo dejali in našli vlado, ki je zelo enotna in s katero je diplomacija in izmenjava mnen zelo, zelo težavna na sestanki, ki smo jih imeli s predstavniki vlade, še pa posebno z ministri, smo lahko videli, da se je vse čas govorilo o nacionalni soverenosti, vedno znova so izpostavljali, da je delo Evropske unije nekaj, kar se seveda navezuje na sodelovanje človekove pravice, to je pa že vmešavanje v notranje zadeve države, tako so se menili. In to je določena težava v diplomatskih odnosih. Politični in socialni kontekst je težaven v Gvatemali, politično gledano, še prav posebno zaradi spremembe vlade. Med predvoljenim bojem je preobljubljenih veliko stvari, potem pa se je vlada mnenje spremenila, in so izgnali veliko ljudi iz države. In tukaj so imeli podporo tudi visokih vojaških predstavnikov. Vse to je težavno, zato ker imajo sedaj tudi težave pri skrbi s hrano, živili, veliko pa je tudi naprimer samomorov v tej državi. Gvatemala je država, ki ima troodstotno gospodarsko rast, to je zelo visoko, ampak potem pa obstaja v državi veliko neenakosti. in tudi fiskalni prejemki so zelo, zelo nizki po podatkih Svetovne banke. Zato je zelo, zelo težko z državne strani govoriti o socialnem varstvu. Zaščite za prebivalstva praktično ni. Zaščite za prebivalstvo praktično ni. komisija za nekaznovanje bila pomembna. V 300 primerjih so skušali zagotoviti pravičnost. Včasih je šlo tudi za primere visokih političnih predstavnikov, nekdani predsednik Gvatemale, pa tudi sedajni predsednik Morales. Ta komisija nadaljuje z delom na podlagi mednarodnih sredstev. Tukaj gre za dva akterja, najprej ZDA, ki podpira delo te komisije, Trump, po njegovem predsedstvu dobro se je to nekoliko spremenilo, ampak tudi Evropska unija kot drugi akter to podpira. 166 milijonov evrov je Evropska unija prispevala k delu te komisije. Vendar pa je delo te komisije sedaj prekinjeno. avgusta 2018 se je zgodila ta prekinitev. Velaskesa so izgnali iz države takrat in potem, ko je januarja 2019 prišla delegacija, ni bilo več sodelovanja s to komisijo Združenih narodov. Predsednik Morales je vodil odločno kampanjo proti korupciji. doživel pa je tožbe proti samo sebi, proti članom njegove družine. In ministri in ostali, ki so bili kritični do režima, so bili izgnani iz države. Sedaj skušamo obdržati boj proti korupciji in nekaznovanju. In Evropska unija mora sedaj poskušati spostaviti bolj neposredne odnose, zato da bi s tem bojem nadaljevali. Ampak kot rečeno, je to težavno. Diplomatske odnose je težko nadgrajevati zaradi tega, kako se obnaša vlada. Potem pa, kar se tiče človekovih pravic, naj povem, da prihajate do sporov glede zemlišč lastnine, zemljišč. Gotovili smo, da je predvsej prebivalcev Nicaragua avtohtonih, v bistvu pa sploh nimajo možnosti sooblikovanja političnega procesa. Izključeni so iz običajnih postopkov sprejemanja odločitev v državi. Zato je pomembno podpreti ta del prebivalstva. Delno se jih smatra tudi za teroriste. Tukaj je bila tudi ena od organizacij, ki skušajo sodelovati na predsedniških volitvah, ampak to ni uspelo. 24 kandidatov avtohtone skupnosti je bilo obsojenih, celo ubitih. Tistim, ki so to izvedli, pa niso bili kaznovani. Torej, še enkrat je postalo jasno, da to spet postavljajo v isti kontekst. Pravijo, dobro, te usmrtitve je potrebno spremljati v kontekstu celotnih kotečnih razmer. In značaj teh bojev je predstavljen tako, kot da gre za notranje zadeve države. In moramo reči, da so še prav posebno tohtone skupnosti nam naložili tri naloge, da bi imeli torej posvetovanja tudi z mednarodno organizacijo za delo, da bi podpisali sporazum z njo. Vedno znova pa obstajajo tudi predpisi, ki govorijo o tem, da se avtohtoni prebivalci nimajo nadzora nad veliko elementi svojega delovanja. Potrebno bo skušati prebroditi te spore. In spori se nanašajo še prav posebno na lastnino zemljišč. Tal, to je eden glavnih razlogov in mislim, da moramo na te podlagi prispevati k izboljšavi razmer. Zaenkrat se ni zgodilo nič, imamo mirovni sporozum iz leta 1996, ampak v bistvu se je izvedlo ni še nič. In mislim, da moramo uveljaviti sankcije za nespoštovanje človekovih pravic. Prav tako pa bi sredstva, ki jih namenja Evropska unija, bolj, morali bolje uporabiti. Potem pa imamo še skupino 13. člena. To je skupina, ki se bori za določene aktiviste, ki so bili obsojeni. Enega od primerov smo obravnavali in zelo pomembno je to skupino G13 podpreti. Zvaja pomembne naloge tudi v duhu Evropske unije in mislimo, da je pomembno to skupino strani institucij in Evrope podpreti. Kar se tiče Saharovega nagrajenca pa moramo reči, da mu ni mogoče navadna vrnitev v Gvatemalo. Tudi zaradi stane duha v vladi. Pomembno pa je, da še naprej pritiskamo v tej smeri, to je pomembna osebnost in potrebno mu je zagotoviti zavrvanje njegovih pravic. In potem smo obiskali tudi dva projekta, ki so sofinancirani strani EU. Najprej je šlo za zapor za ženske z otroki mlajšimi od 4 leta in potem tudi ustanova za mlade, revne mlade. Žal je tako, da glavnih težav v državi še niso razrešili. Neenakost, nepravičnost, rada posod in določena skupina prebivalstva so ponoma izločene, razmere se ne izboljšujejo. Dobro, določeni posamezni projekti so izvedeni, ti so dobri, ampak splošno se ni dovolj spremenilo, to moramo povedati. Gvatemala je druga največja prejemnica finančnih sredstev v tej regiji strani EU. To je pozitivno, ugotovili pa smo, da je sodelovanje z vlado v Gvatemali zelo težavno, kot sem dejal, še prav posebno o določenih konkretnih vprašanjih, tudi logističnih. Vse skupaj je zelo birokratsko. Obstaja tudi neko pomankanje zanimanja strani nacionalnih organov za to sodelovanje. Enostavne stvari včasih, kot naprimer sprejem določenih vprašanj proizvodov, zagotovitev določenih temeljnih elementov, informatizacija, digitalizacija, vse to zaostaja. Tudi sodni postopki, postopke zaporih so zelo, zelo sporni. V bistvu so zaporniki v zaporih ostali tudi po izteku svoje kazni, ker jih nišče ni opustil, da bi lahko šli na prostost. Torej, to so primeri in težave, s katerimi se soočamo pri sodelovanju. In to je vodilo do tega, da so nekatera finančna sredstva, ki so bila namenjena sodelovanju, poniknila in niso dosegla rezultatov, ki bi jih morala. To so slabe razmere in potem seveda tudi vprašanje slabe oskrbe živili. Tudi to je velika težava. Vendar pa še vedno se zavzemamo za tesno sodelovanje z Gvata malo, kolikor je to le možno. Ta skupina, o kateri sem govoril, je dobra pot za podporo aktivistov podporo človekovim pravicam. Ugotavljamo pa, da vprašanja kot je ravnanje s komisijo za nekaznovanje sporno težave imajo pri svojem delu in tukaj bi morali bolj diplomatsko pritisniti in imeti tesnejše odnose in vladi bolj odločno povedati, kaj mora storiti. Torej, rad bi se zahvalil celotnemu sekretarjatu za podporo. Federik nam um, je v teh treh, štirih dneh zelo pomagal, pa tudi ostali. Gospod Stefano Gato, veleposlanik EU v Gvatemali, tudi on nas je spremljal pri različnih sestankih, to je bilo zelo, zelo lepo. V kontekstu, ki torej, kot sem dejal, ni enostaven in kjer je diplomatske odnose težko razvijati. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolega Benito, za to poročilo, kar se tiče obiska delegacije v Gvatemali. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti vaši oceni razmer v tej državi. Še enkrat sprašujem, kolegice in kolege, ali ima kdo kakšno pripombo, kakšno vprašanje? A gospod Javregi, prosim. Jo quisiera preguntar, presidente. Hvala lepa. Rad bi zastavil eno vprašanje. Zanima me, ali ste predvideli kot del dejavnosti delegacije za Osrednjo Ameriko to, da bomo na plenarnem zasedanju predstavili poročilo o naših dejavnostih. Imamo kar nekaj nujnih zadev in razprav z resolucijo. Prav zato bi bilo po mojem mnenju smiselno, da omenimo tudi situacijo v Gvatemali. Dejavnosti v zvezi z komisijo proti korupciji in tudi vprašanja povezana z kršenjem človekovih pravic morajo postati del naše politične razprave v Evropskem parlamentu. Prav zato se sprašujem, ali je predvideno, da bi imeli razpravo o tej temi. To je tudi vprašanje, ki smo ga zastavili mi kot delegacija. Želeli smo, da bi parlament pripravil izjavo. Leta 2017 je parlament obravnaval nujno zadevo povezano z situacijo glede kršenja človekovih pravic v Gvatemali. Na delegaciji in na misiji so nam povedali, kako je to potem vplivalo na situacijo na terenu. smiselno bi bilo, da bi parlament pripravil novo izjavo, nujno zadevo ali resolucijo. To bi bilo res eh, koristno, še posebej, kar se tiče izgona komisije za boj proti korupciji in kar se tiče podaljšanja njenega mandata. Gospa Mogherini je že podala izjavo o tem vprašanju in smiselno bi bilo, da to stori tudi Evropski parlament. To izjavo ali resolucijo bi moral parlament sprejeti čim prej, namreč junija bodo v Gvatemali potekale predsedniške volitve. Prav zato bi bilo koristno, če bi imeli resolucijo pred tem, zato da ne bo izgledalo, kot da posegamo v njihovo interno politiko, v njihov volilni postopek. Gvatemala je ena izmed držav, ki so na seznamu držav, ki bi lahko potencialno prejele opazovalno misijo za uh, njihove volitve. O tem se sedaj pogovarjamo z vlado v Gvatemali. Glede na naše izkušnje, pa se to verjetno ne bo zgodilo. Če upoštevamo, koliko nasilja je v tej državi, kako polarizirana je situacija in uh, kakšno moč imajo sedaj vojaške enote, uh, bi bilo res zelo pomembno, da pripravimo neko misijo, ki bi opazovala postopek volitev. Hvala. Najlepša hvala. Vidim, da ta razprava poteka še naprej, brez mikrofona. Vprašanje Gvatemale in osrednje Amerike nasplošno je vsekakor pomembno in politične skupine se morajo med seboj uskladiti, ali bomo imeli razpravo na to temo ali ne. Najlepša hvala obema za ti dve zanimivi poročili. Nihče ne prosi za besedo, tako da eh, zaenkrat zaključujemo, nadaljevali pa bomo danes popovdne ob treh. Takrat eh, nas čaka veliko glasovanj. V tem trenutku pa zaključujemo sestanek, predvsej bolj zgodaj kot predvideno, vsem želim dober tek.